Hvala, da je ostal tukaj. Vsem želim uh, miren in pa varen povratek domov. S tem je zasedanje tudi zaključeno.